večji možni transparentnosti v spoštovanju medinstitucionalnega procesa. Najlepša hvala, gospa komisarka, gospe in gospodje. S tem je razprava zaključena. Glasovanje bo jutri ob pol dvanajstih dopolne. Naslednja točka na dnevnem redu je še eno poročilo gospoda Tiroljana gre za pridržitev čezmorskih držav in ozemelj Evropski uniji. Besedo ima gospod Porčevač, 4 minute. Gospod predsedujoči, spoštovane kolegice in kolegi. Leta 2001 je bil podan predlog sklepa o pridružitvi ČDO Evropske unije. Konec letošnjega leta se ta sklep izteče. Vprašanje pa je, kako naprej. Globalizacija izmenjav, novi okoljski izzivi, potem podnebne spremembe. To so izzivi, s katerimi se ukvarjajo tudi ČDO-ji. Tudi pri ČDO-jih je treba upoštevati, da so nam pomagali pri izvajanju razvojne politike. Nismo se pa pogovarjali o tem, kaj se dogaja s podnebnimi spremembami v teh državah in ozemljih. V teh državah in ozemljih imajo kar nekaj težav tudi zaradi značilnosti samega ozemlja. Težave imajo pri trajnostnem razvoju s podnebnimi spremembami. Zato smo se odobili ta 2014-2020 predlagali, da se v besedilo vnese beseda partnerstvo. Je pa res, da so bile priprave na oblikovanje tega dokumenta zelo naporne. Že od leta 2008 se pogajamo in pogovarjamo tudi v okviru javnih posvetovanj. Pripravljena je bila zelena knjiga. Več različnih posvetovanj je bilo, že dve leti se bolj aktivno ukvarjamo tudi v okviru našega odbora s temi vprašanji. Pripravili smo tudi javno predstavitev s tem v zvezi s septembra lani. Mi smo veseli, da bo prihodnje partnerstvo ubralo novo smer. Do sedaj smo se ukvarjali predvsem z manjševanjem revščine in z razvojem, ki bo bolj primeren trenutnemu stanju v ČDO-jih. Mislim pa, da bi se morali v okviru tega sporazuma obrniti v prihodnost. Štiri prednostne naloge najdemo v tem sporazumu. Prvi cilj je posvečen seveda izboljšanju konkurenčnosti ČDO-jev. Konkurenčnost mora biti zagotovljena na podlagi inovativnosti podjetniškega duha, torej preko cenejših ukrepov. Samo tako se bodo te države in ozemlje lahko soočali z izzivi na uspešen način. Potem je to vprašanje trajnostnega razvoja. Izboljšati je treba, kot rečeno, konkurenčnost, upoštevati je treba tudi programe Unije na področju inovacij, raziskav in podjetništva. DČO je treba spodbujati k temu, da izboljša tudi svoje sodelovanje pri teh programih, da pripravijo tudi operativne načrte in programe za usposabljanje in izobraževanje, da vzpostavijo tudi kakšno mrežo, kot je naprimer Evropska podjetniška mreža. Potem je tu še vprašanje trgovinskih odnosov. Trgovinski odnosi so zelo pomembni za ta območja. Trgovinska politika Evropske unije je privedla do postopnega zmanjševanja tarifnih preferencijalov za ČDO-je, ki so sedaj v konkurenci z drugimi tretjimi državami, odkud prav tako uvažamo proizvode. Komisija v svojem predlogu ni še dovolj daleč zaste, ko gre za pravila glede izvora. Še vedno se sicer zagotavlja dostop do evropskega trga za podjetja iz ČDO, ampak vseeno so ta podjetja v slabšem položaju, kot so naprimer druge tretje države, kot je Maurici. Mislim, da je res ključnega pomena, da storimo več tudi glede samega potrjevanja postopkov, s katerimi bomo zagotovili ustrezno izvajanje 11. sklada. Mislim, da bi morali preko tega sklada zagotoviti ustrezna finančna sredstva, spremljati tudi porabo sredstev, upoštevati pa je treba tudi institucionalne povezave med ČNO-ji e in matičnimi državami. Zagotoviti je treba tudi stroga pravila, na podlagi katerih bomo spremljali, kako ČNO-ji e porabljajo sredstva iz 11. sklada. Še nekaj bi rad povedal, če smem. Zdaj zaključim. Hvala. Hvala. Hvala. Najlepša hvala, gospod poročevalec. Sedaj imamo sklop CatchDI. Gospa Petrovneviš. Dobrega, da snijo prezident, snijo komisarja. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospa komisarka. Treba je vzpostaviti pogoje za tiste regije, ki so najbolj oddaljene od Evropske unije za najbolj oddaljene regije in čezmorska ozemlja, je izredno pomembno vprašanje. Zato čestitam našemu poročevalcu. Evropska unija je pokazala solidarnost, na kateri temeli in je pokazala dodano vrednost, ki jo lahko omogoči v teh regijah Treba je spodbuditi konkurenčno sodelovanje z drugimi partnerji in to je bistvenega pomena za najbolj odane regije kot tudi za čezmorska ozemlja. Treba je dati možnost za evropsko oznako za proizvode iz teh regij, še posebej v teh težkih gospodarskih časih. Treba je poudariti, tiste sektore, ki so najbolj pomembne za te eh, regije, kot so turizem in ribištvo. Evropska komisija pa vedno omejuje čez eh, mejno sodelovanje in to je treba odpraviti. Najlepša hvala. Gospod Ponga ima besedo. Gospod predsedujoči, rad bi se zahvalil poročevalcu za opravljeno delo. Hvala lepa tudi za sodelovanje pri oblikovanju tega sklepa o pridružitvi ČDO-ju. Prvič se Evropska unija izraža do tega vprašanja in vesel sem, da je Evropska unija pripravila tak sklep. Kar zadeva sam finančni instrument, mislim, da bi morali imeti na voljo specifičen finančni instrument, ki bo bolj ustrezal ČDO-jem in izzivom, s katerimi se leti soočajo. Komisija predlaga tudi novo paradigmo in to je zapisano tudi o novem sklepu pridružitvi ČDO-jev. To je zelo pomembno, zato je treba to še toliko bolj podarjati. Ko gre za ČDO-je, ČDO-je ni več glavni cilj boj proti revščini, temveč zagotavljanje konkurenčnosti ČDO-jev. Ena od najbolj pomembnih točk v tem poročilu pa je, da bi v posameznih generalnih direktoratih vzpostavili tudi posamezno kontaktno točko za ČDO-je, zato da bi leti vedeli, kako se lahko bolje vključuje v programe Unije. Mislim, da je to velik korak naprej. Hvala lepa. Eh, Najlepša hvala. Za konec ima besedo gospa Basesko. Najlepša hvala, gospod predsedajoči. čez morske države in teritoriji imajo pomemben strateški pomen. Zato je ta okvir za sodelovanje zelo pomemben za oba partnerja. S tem bomo spodbudili in ukrepili konkurenčnost in zmanjšali ranljivost teh ozemij. Evropska unija mora sodelovati s temi državami in se osredotočiti na tiste sektore, ki spodbujajo gospodarstvo kot kmetijstvo in turizem. Treba je podpreti tudi ribiški sektor v teh ozemljih, še posebej, ko gre za boj proti nezakonitemu ribolovu ali pa za upravljanje obalnih območij. Pomoč tem državam mora zagotoviti boljšo integracijo v regionalno ekonomijo in sodelovanje med drugimi partnerji. Treba je tudi povdariti raznolikost in posebne značilnosti teh regij. Najlepša hvala, sedaj pa ima besedo gospa komisarka. Gospod predsedujoči, še enkrat gospod Tiruljan za to poročilo in za to, da pozdravljate predlog komisije. Pri pripravah je komisija prisluhnila na svetom in priporočilom vseh strani. In Komisija se je odločila, da bo pomagala čez morskim ozemljem in državam pri željah, da okrepijo sodelovanje in gospodarski razvoj. Ta ozemlja se soočajo s posebnimi situacijami, kar jih tudi omejuje pri možnostih za prihodnost. Zato želimo povdariti spremembe, v primerjavi s sporozumom iz leta 2001, kjer gre za posebno poglavje za boj proti podnebnim spremembam in za zmanjševanje posledic možnih katastrof. Pa si poglejmo posebne točke poročila gospoda Trilja. Glede konkurenčnosti, spodbuja konkurenčnosti eden pomembnejših ciljev v odnosih med Evropsko unijo in čezmorskimi ozemlji. Vsa dejanja potekajo v tem okviru in vsa, vse dejavnosti so namenjene doseganju tega cilja. Mi mislimo, da je to vprašanje, ki zadeva vsa področja komisija se je odločila, da ta ozem lahko sodeluje pri vseh programih in inštrumentih pod določenimi pogoji. Želimo omogočiti aktivno sodelovanje čezmorskih ozemlji pri horizontalnih programih. Vendar pa ta predlog ne more omogočiti izvajanje vseh določb, s čimer bi kršili našo zakonodajo komisija se strinja s tem, da potrebujemo bolj enostavna pravila in postopke za izvajanje programov in za namenjene finančne pomoči. O tem bomo govorili tudi v okviru posvetovanj z zadevnimi državami in komisija je ravno tako namenila sredstva v okviru Evropskega razvojnega sklada. Glede trgovine in izvora, to je zelo dober korak naprej za izboljšanje pogojev za ta ozemlja. Imamo model splošnih, preferencialni model in na tem temelji naš sistem. In seveda je treba izenačiti izvor in oznako porekla z drugimi evropskimi proizvodi. Glede vsebine želimo z novimi pravili poenostaviti pravila tudi za ribiške proizvode. Glede postopkov, nova pravila, ki bodo veljala od leta 2017, bi ravno tako vključevala določene certifikate za izvozne proizvode. Evropska komisija je že vključila nekatere predloge, ki ste jih izpostavili v vašem poročilu. Seveda regionalno sodelovanje lahko poteka v različnih eh, oblikah. Izmenjava najboljših praks je ena od teh možnosti. Tukaj sodeluje tudi različne organizacije in civilna družba. Želimo tudi opredelitev različnih pravil in postopkov za boljše izvanje finančnih inštrumentov, s katerimi bi omogočili sodelovanje med partnerji v isti regiji. Evropska komisija podpira tista ozemlja, ki se želijo tesneje povezati s svojimi sosedami v preteklosti, so čezmorska ozemlja sodelovala z Evropsko unijo na področju zaposlovanja, zdravstva, šolanja, izobrazbe in tako dalje. Imamo programe, ki se izvajo na Grenlandiji in v Novi Kalendoniji. Glede na uspeh tega sodelovanja, želimo to sodelovanje ohraniti v zakonodaje z vprašanja, ki zadevajo zdravstvo in pa nalezljive bolezni so eno od teh vprašanj. Imamo splošno poglavje, ki pokriva tudi socialno vprašanje, ki pokriva socialno politiko in zaposlovanje. In za konec, glede na večje pristojnosti Evropskega parlamenta, ki ga omenjate v poročilu. Naj vas spomnim, da boste s poslanci sodelovali v forumu EU in čez morska ozemlja, zato da izboljšamo komunikacijo in izmenjavo najboljših praks. Najlepša hvala, gospa komisarka. S tem je razprava zaključena. Glasovanje bo jutri ob pol dvanajstih do povdne. S predanem zasedanjem nadaljujemo jutri zjutraj ob pol devetih. Dnevni red je objavljen na spletni strani Evropskega parlamenta. S tem je se.